zasedanja. Zdaj pa prehajamo na dnevni red za ta teden. V skladu z pravilom 149 poslovnika je bil predlagan dnevni red za danes. Nisem prijel nobenih predlogov spremembe dnevnega reda. Za sredo popovdan pa sem dobil predlog. In sicer poročilo gospe Lunaček v zvezi s stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med EU in Kosovom in v zvezi z izjavo sistematični množični poboji verskih mašin, ki jih izvaja ISIS. Torej, ti dve poročile oziroma izjavi bosta obravnavani v tem zaporedju, Po izjavi podpredsednice komisije oziroma visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko o pridružitvenem sporozumu oziroma poglobljenem in celovitem sporozumu o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino. Če ni nasprotovan, to drži. S tem je sprejet naš dnevni red. Gospod Lemberc, izvolite. Mikrofon, prosim. Ah, gospod predsednik preden sprejmete dnevni red bi želel podati naslednjo pripombo in sicer prejšnji teden na sestanku predsednikov smo razpravljali o vprašanju danske in o tem kaj se tam dogaja položaj je zelo zaskrbljujoč saj ta država sprejema ukrepe ki so po mnenju kar velikega števila naših eh, poslancev kršitve. Oprostite, ničesar ne moram storiti, pravi govornik. Počakajte še malo. Ali želite, naj nadaljujem, da nadaljujemo v angleščini? Ne, ne, kar nadaljujte v francoščini, ampak moramo preveriti, če je tolmačenje na voljo. Uh, Vsekakor bi lahko predlagali tolmačem, da tudi iz angleščine tolmačijo v korektno angleščino. Ampak dobro, pustimo to. Položaj na Danskem je zaskrbljujoč, glede na to, da sprejemajo ukrepe, ki naj bi jih sprejeli 26. januarja in gre za ukrepe, ki se večini poslancev zdijo v nasprotju z vrednotami Unije. O tem smo razpravljali na konferenci predsednikov in se dogovorili o naslednjem postopku. In sicer danes danes zvečer naj bi odbor za um, civilne svoboščine prisluhnil danski vladi in na to se bo odbor sestav in odločil, ali je treba za to predvideti tudi čas za razpravo na plenarnem zasedanju. Namreč še vedno ne vemo, ali bo eh, ta odbor eh, zaslišal predstavnika danske vlade, vsekakor se bo eh, se to ne bo zgodilo danes zvečer, to je znano. Tudi znano je, da se koordinatori ne bodo sestali danes zvečer. Vsekakor glede na sedanje stanje bi predlagal gospod predsednik, da predvidimo neko časovno obdobje za morebitno razpravo o, na plenarnem zasedanju o tem vprašanju, zato ker še ne vemo, ali se bo e, treba o tem e, dodatno posvetovati. Torej, morda bo naš parlament o tem tem razpravljal na plenarnem zasedanju. Vsekakor pa, če to ne bo tokrat, bo to na naslednjem zasedanju v začetku februarja in to vsekakor potem, ko bomo zaslišali tudi predstavnike danske vlade. In glede na to, da se parlament lahko izreče o mm, zakonitosti, pravnih dokumentov, ki se sprijemajo v državah članicah, mislim, da je ta razprava potrebna tudi v obliki opozorila za dansko vlado. In glede na to, da zaenkrat še nimamo pogojev, da bi imeli razpravo o tem v odboru Libe, mislim, da bi morali predvideti razpravo o tem vsaj na plenarnem zasedanju. In če se bo vendarle odbor Libe sestav in tudi koordinatorji, potem mislim, da se bomo o tem dogovorili. Äh, gospod lambert danes sem izvedel za to da naj bi nocoj odbor libe ne obravnaval te tematike predsednika odbora sem prosil naj skliče sestanek odbora za državljanske svoboščine jutri in jutri sem izjemoma pripravljen dati odobritev, tako da bi lahko že jutri dobil sklepe, tako da bi to še vedno zadoščalo, če bi hoteli opraviti razpravo v sredo ali četrtek do povdan. Razumem, da ima odbor prenapolnjen dnevni red za danes, ampak na podlagi sklepov konference predsednikov sem gospoda Moraesa prosil naj za jutri skliče sestanek vsaj koordinatorjev. No, si smem dovoliti še nekaj. Eh, tako sestanek celotnega odbora kot sestanek koordinatorja, ali bo to potekalo v prisotnosti predstavnika danske vlade? Gospod Lambert, mislim, da ne bi bilo smiselno, če bi se srečali na tak način, o čem naj bi razpravljali. Danes sem imel priložnost, da sem se pogovarjal z vlado Danske in prosil naj pošljajo svojega predstavnika. Gospod, ja, izvolite. Najprej vas želim podpreti, kar zadeva vaš predlog. Mislim, moramo kolegom dati najprej priložnost, da preverijo zadevo. Če bomo zdaj pri vsaki zadevi, ki se nanaša na nacionalno raven, če bomo vsakokrat izvajali tak aktivizem, kot zeleni to počnejo za Dansko, potem mislim, da ne pridemo nikamor. Imamo namreč demokratično izvoljeni danski parlament, ki pač lahko glasuje in zato menim, da bi danske kolege morali spoštovati. Oni morajo sprijeti odločitev glede azilne zakonodaje. Potem pa še vedno obstaja možnost, da se o tem vprašanju pogovarjamo tudi v Evropskem parlamentu. Naša politična skupina ne vidi nikakršne nujnosti s tem v zvezi. Gospa Cimer. President. Gospod predsednik, tudi jaz podpiram to, kar ste predlagali. Računam na to, da bomo jutri ponovno dobili informacijo gospodu Webru, pa bi rada dejala, da ne gre za precedenčni primer oziroma za običajen zakonodajni postopek. Gre za to, ali bomo še naprej spoštovali evropske vrednote, k temu pa sodi tudi pravica do azila. In temu recimo ne sodi to, da se zaseže premoženje prosilcev za azil. Dobro, mislim, da se strinjamo. In danes večer se bom še pogovarjal z gospodom Moraesom, da vidimo, ali je možen tak sestanek sklicati za jutri. Dobro, sprašujem, ali ima kdo še kaj povedati v zvezi z dnevnim redom? Ne. Gospod Marijas, ampak v zvezi z dnevnim redom, prosim. Okay. Kasneje, dobro. Potem pa prehajamo na poročilo gospoda Langna, letno poročilo o politiki EU na področju konkurence. Besedo dobi gospod poročevalec.